nihče več ne bo eh, dobil besede. Dobili ste zapisnik zasedanja z dne 14. aprila ali ima kdo kakšno pripombo? Pripombo na zapisnik zasedanja eh, z dne 14. aprila. Ne, torej velja zapisnik za sprejet. ko bomo zaključili z temi uvodnimi zadevami, lahko dobite besedo kolega. Odbor